začnemo s časom za vprašanje, pa naj nekaj povem o tem, eh, kako bomo ta čas za vprašanja izvedli. In zelo vam bom hvaležna, če boste vsi pozorni, me boste poslušali. In eh, prosim, da mi prisluhnejo tudi komisari, ki bodo odgovarjali na vprašanja. Kar zadeva dopolnilna vprašanja, dovolila bom samo dopolnila vprašanja avtorja vprašanj, ker nimamo dovolj časa za vse, če želimo obravnavati dovolj vprašanj. In prosim komisarje, ki uh, odgovarjajo oziroma ki predstavljajo svoj prvi odgovor, da nam ne preberejo dolgega eseja. Eh, želimo si informativnega odgovora na vprašanje in upamo, da bomo na ta način lahko vzpostavili vsaj nekaj dialoga. Dobro. Eh, zdaj, ko sem to povedala, gospod Lajtrit, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Moram priznati, da ne razum, da razumem vašo argumentacijo, kar zadeva eh, časovno stisko. Bi vas pa prosil, da nekaj upoštevate. E, tisti, ki so zastavili svoje vprašanja, e, ne morejo nič za to, da je eh, pač eh, toliko časa že minilo. Eh, sam sem zastavil eh, vprašanje Eh, tako svetu kot komisiji, ki je bilo tukaj eh, črtano. Nisem dobil možnosti eh, svojega vprašanja popraviti in upam, da boste razmislili o tem, zakaj in kako je bilo to potrebno. No, no, glede na današnje okoliščine nimam nobene druge možnosti. Eh, zelo mi je žal za tiste, ki ste zastavili vprašanje, ampak lahko samo poskušamo obravnavati čim več vprašanj in dovolim tisti, ki so vprašanje zastavili, da imajo svoj trenutek. Torej, ne uživam v tem položaju in uh, mislim, da veste, da sprejemamo ukrepe za to, da bi prišli na. Uh, novo eh, obliko vprašanj svetu in komisiji, eh, ki bo bolje odražala naš položaj po vstopu v veljavo Lizbonske pogodbe in preko se bo to zgodilo, bolje bo. Ampak eh, začnimo. Prvo vprašanje, vprašanje gospe Blinkvičute. Eh, gre za okvirno direktivo o minimalnem dohodku v Evropski uniji. Na to vprašanje bo odgovoril gospod Andor. Izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Spoštovani poslanci in poslanke. Eh, ljudje pravijo, da je potrebno družbe eh, soditi potem, kako obravnavajo najranljivejše člane. Če ne ponudimo podpore eh, ljudem v stiski, bodo ti ljudje še bolj izključeni in še teže jih bo vključiti v družbo in jih upeljati na trg delovne sile. Komisija je prepričana, da poleg vloge avtomatizacije tematskega stabilizatorja. Minimalen dohodek lahko igra pomembno vlogo pri zaščiti najranljivejših pred najostrejšimi učinki krize, da lahko na ta način ustvarimo nekakšno varnostno mrežo. Eh, priporočilo komisije o, o ljudeh, ki so izključeni iz, delovne, iz trga delovne sile in eh, sklepi sveta EPSKO o boju proti revščini, Oboji izpostavljajo pomen dostopa do ustreznih sredstev eh, poleg kakovostnih eh, storitev in vključujočega trga dela. To priporočilo poziva predvsem države članice naj priznavajo temeljno pravico posameznikov do eh, socialne podpore, ki omogoča življenje združljivo s človekovim državljanstvom in eh, ki omogoča tudi boj proti socialni izključenosti. Eh, pristop, eh, ki je vsebovan v tem priporočilu, se je izkazal kot korak v pravo smer, vendar pa je potrebno narediti več, preden bomo dosegli aktivno vključenost. Kot je komisija napovedala v svojem sporočilu o Evropski platformi o boju proti revščini, bo leta 2012 poročala o izvajanju skupnih načel, pri čemer se bo osredotočala na učinkovitost schem o minimalnem dohodku. Na podlagi te ocene bo predlagala ukrepe, ključno značeni, kako bi z evropskimi finančnimi instrumenti lahko podprli aktivno vključenost. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Blinkevičute. Ačiū labai, ponia komisarė, už atsakymą. Najlepša hvala, gospod komisar, za vaš odgovor. Na določen način pa vaš odgovor ni bil popoln. Moje vprašanje se je namreč glasilo takole. Ali Evropska komisija namerava dati pobudo za direktivo, s katero bi jamčili minimalni dohodek v EU, kajti sicer po moje ne bomo mogli se boriti proti revščini. Lansko leto je bilo posvečeno eh, boju proti revščini, ampak revščina se je še povečala. In sedaj drugo vprašanje. Kakšno je pa vaše mnenje o starejših ljudeh, ki živijo v revščini? Ali boste predlagali skupne kriterije za pokojnine? No, eh, ko gre za minimalni dohodek, govorimo tudi o minimalni plači, ampak eh, tu gre za pristojnosti držav članic in načelo sovzedjarnosti tu zelo močno velja. Oprostite, komisar, morala vas bom ustaviti, imamo problem s tolmačenjem. Have another language coming through on the English channel na angliškem kanalu je še en jezik, ali lahko še enkrat poskusite, gospod komisar, poskusite še enkrat. Bom poskusil še enkrat. Komisija je zagovarjala minimalni dohodek in minimalno plačo, vendar pa je to pristojnost držav članic in načelo subsidijarnosti tu zelo močno velja. V času krize se strinjam s tem, moramo biti zlasti pozorni na ranljive skupine, na ranljive člane naše družbe, zlasti na tiste, ki ostanejo brez vsakršnega dohodka, eh, zato ker enostavno nimajo več dela moramo spodbujati države članice, da uporabljajo različna sredstva, različne okrepe in to je samo ena opcija, ki preprečuje, da bi se ljudje znašli v revščini. To pomeni, da imamo zelo malo menevarskega prostora v smislu zakonodajne pobude, čeprav je to področje pomembno. Kar pa zadeva revščino starejših ljudi, mislim, da je to kompleksno vprašanje in eh, tu moramo sodelovati vsi tisti, ki se okvarjamo za poslovanje, socialnimi storitvami, socialno zaščito in to vprašanje pa je povezano z vprašanjem aktivnega staranja. E, to, to pa spremljajo tudi ustrezne politike na področju zdravstva in pa doživljenskega učenja, kajti izboljšati moramo delovne pogoje. Eh, življenjske pogoje in pa socialno vključenost starejših. To pa lahko naredimo z njihovo večjo prisotnostjo na eh, trgu dela, k temu pa lahko dodamo še druge politike. Najlepša hvala, komisar. Sedaj pa naslednje vprašanje. Eh, Naslednje vprašanje je vložila Silvana Kohmerin, nanaša se na energijsko varčne žarnice in je namenjeno komisarju Oettingerju. Komisar, ko boste pripravljeni. Frau Präsidentin, Frau Abgeordnete, Gospa predsedujoča, gospa poslanka Kohmerinova, spoštovane poslanke, poslanci, eh, komisija pozna študijo Nemškega zvezdnega urada za okolje in eh, to je bil tudi predmet poglobljenega proučevanja zadeve. Eh, in sicer eh, na osnovi Evropskega sveta iz leta 2007 in tudi na osnovi sklepa Evropskega parlamenta in sveta za energijo. Eh, to pomeni zelo na široko v parlamentu in v državah članicah je o tem potekala razprava. Leta 2009 je komisija pripravila svoj predlog za uredbo o ekodizajnu. In sicer gre tu za postopen prehod od običajnih žarnic na žarnice, ki so bolj varčne, stroškovno učinkovitejše. Izhajamo iz tega, da na evropskem trgu žarnic do 40 milijard kWh lahko prihranimo. E, in to je 5 do 10 milijard eh, evrov. Z direktivo eh, smo vedli tudi različne varnostne ukrepe, zlasti maksimalne vrednosti za živo srebro. V septembru zadnjega leta je bila ta meja še enkrat bistveno znižana zato da bi lahko izključili potencijalne nevarnosti in jih minimirali. Proces eh, spoznan, ki izhaja iz Nemškega zvezdnega urada za okolje, je bil za nas pobuda, eh, da eh, še enkrat zaprosimo odbor eh, strokovnjakov za mnenje in eh, na osnovi znanstvene literature na ta odbor ugotavlja, eh, da lahko pride, torej da, je, da ni verjetnosti, da bi prihajalo do nevarnosti za zdravje. Ustrezne študije temelijo na ustreznih raziskavah. In seveda pa otroci zaslužijo eh, posebno študijo. Zato naj bi v okviru Nemškega zvezdnega urada izdelali ustrezne gotovitve tudi za otroke. Eh, to področje natančno zasledujemo, v kontaktu smo z tem uradom, eh, tako da bi lahko še naprej skupaj čim hitreje ovrednotili eh, raziskave. Eh, želimo eh, seveda izboljšati zaupanje in pri postopnem uresničevanju te uredbe bomo seveda upoštevali vse te izsledke in parlamentu bomo vsega Eh, predstavili tudi vsa ustrezna stališča. Eh, takšne so stvari ta hip. Prisrčna hvala. Spoštovani gospod Oettinger, gospod komisar, zelo lepo, da se znanstveni odbor ponovno ukvarja s tem vprašanjem. To me veseli, vendar pa še vedno ostaje vprašanje, kako državljankam in državljanom Evrope lahko razložimo, eh, da je eh, pravzaprav EU eh, e odredila zdravstveno tveganje za otroke. In kolega Lightfried iz Avstrije je že načel to vprašanje, skratka, kako je to mogoče pojasniti, da je tu nekaj, kar ogroža zdravje. Eh, in eh, lahko bi se pravzaprav eh, tudi nekaj naučili med tem, saj, ali saj za privatna gospodinstva ne bi še enkrat razmislili o tem, če ne bi spet uvedli običajnih žarnic. Hvala lepa, gospod komisar. Hinweisen, auch... In sicer tudi po teh spremembah bodo na trgu žarnice, eh, ki izključujejo vsakršno potencijalno nevarnost. Vaše vprašanje se nanaša na CFL eh, sijalke, eh, torej na kompaktne sijalke in naše delo na osnovi direktive o ekodizajnu želimo razširiti in opozoriti prebivalstvo oziroma informirati eh, prebivalstvo tudi o LED eh, sijalkah in halogenkah, eh, zato da bi vseeno dosegli cilje učinkovitosti in po drugi strani izključili vsakršno tveganje. S tem se poglobljeno ukvarjamo. Hvala, komisar da bo gospod uh, eh, Likvid vedel, da sprejemamo v času uh, vprašanj modrih kartonov. Je bil pa to dober poskus. Naslednje vprašanje gospoda Moraesa in sicer se to vprašanje nanaša na svežne o pravicah uh, žrtev. Namenjeno je komisarki Redingovi. Komisar, kako boste pripravljeni, prosim. President, Um, no veste da je v evropi več kot trideset milijonov ljudi ki so poročali da so žrtve kaznivih dejanj vsako leto in za gotoviti moramo da imajo pravice da imajo žrtve pravico do e, svojih pravic in pa podpore to je strateška prioriteta komisije Dovolite mi, da to priložnost izkoristim za to, da osvetlim eh, pogum gospe Hjuč, ki se bori za več pravic žrtov po Evropi. Njena odločenost bi nam vsem morala biti na vdih za to, da bomo naredili več za pravice žrtov in da bomo povečali zaupanje državljanov v sodni sistem. To potrebujemo zato, da bomo zagotovili priznanje in zaščito pravic žrtev ne samo doma, ampak tudi čez mejo. Ravno tako moramo poskrbeti za to, da naš eh, pravni in eh, sodni sistem žrtev ne bo pozabil. In zato bo komisija Maja predložila eh, celovit svežen o pravicah žrtev, tako da bi lahko zagotovili ustrezno obravnavo storitev, do katerih so žrtve upravičene po kaznivem dejanju in v času eh, kazanskih procesov. In zagotoviti želimo enako obravnavo žrtev v vseh državah članicah, ne glede na državljanstvo oziroma izvor teh eh, žrtev. Eh, in zato bo potrebno spremeniti odnos do žrtev, zagotoviti njihovo eh, zdravljanje, zagotoviti je treba čim manjše tveganje, da bo prišlo do ponovitve viktimizacije. Eh, kaj bo ta svežen vseboval? Najprej horizontalno direktivo o položaju žrtev v kazenskem postopku. Eh, ta direktiva bo urejala zagotavljanje pravic, eh, potem zagotavljanje podpore v vseh državah članicah, pravico do tolmačenja v zaslišanjih, potem eh, čim manj kontaktov med eh, storilcem kaznivega dejanja in žrtvijo, potem to predvideva tukaj posebne čakalnice, potem pravica do revizije postopka v vseh državah članicah. Pre, drugič, uredba o vzajemnem eh, priznavanju zaščitnih okrepov civilnega prava. Tako bomo zagotovili, da bodo vse žrtve lahko, eh, nadalje, eh, lahko še naprej uživale take zaščitne ukrepe, takrat, ko se bodo iz ene države članice preselile v drugo državo članico. Ta instrument bomo dopolnili še z enim instrumentom, eh, Eh, o vzajemnem priznavanju ukrepov iz kazenskega prava. Potem nameravamo tudi izvesti eh, predvsej nezakonodajnih ukrepov, s katerimi bomo zagotovili ustrezno uporabo nove zakonodaje in eh, predlagali bomo tudi terminski načrt za zagotavljanje pravic žrtev, tako da bo do te pravice visoko na politični agendi tudi v naslednjih letih. Hvala lepa, gospod Moraes. Komisarka, kot veste, smo prejšnji teden bili v vašem uradu in veliko pogumnih žrtev kaznivih dejanj je bilo tudi v stiku z vami in eh, bili smo navdušeni, kaj ti menimo, da bo to mogoče svežen ukrepov, ki bo povečal zaupanje ljudi v sistem. Kar so nam rekle žrtve kaznjivih dejanj je, da so jim ti ukrepi, ki jih predlagate, všeč, ampak te žrtve želijo bolj osredotočeno pomoč. Recimo, uh, urad za podporo žrtva mora biti lahko dostopen, tako da lahko uh, posamezniki dobijo pomoč tudi v bolnišnici, v policijskih prostorih. Uh, in to želijo žrtve, ampak doslej tega niso dobile. In zato je to prošlja vam, da bi ta predlog res postal eh, pravi eh, predlog, ki bo koristil žrtvam. Komisarka, prosim. Povsem se strinjam s poslancem. Žrtve so bile nekoliko odsotne iz našega dela. Ko sem si pogledala postopkovne pravice, sem ugotovila, da se v glavnem osredotočamo na tiste, ki so v državah zato, ker so storili kaznivo dejanje. In skrbeli smo za to, da so njihove pravice spoštovane, kar je sicer čist v redu in to moramo zagotoviti v Eh, naši družbi, ki temelji na spoštovanju pravic, ampak često se zgodi, da so žrtve, žrtve še drugič, ko pridejo na sodišče in to doslej ni nikogar zanimalo. In to je zelo nepošteno in to je v bistvu zanikanje pravic. In iz tega razloga upam, da bo ta svežen pravic za žrtve ne le spremenil zakonodajo, ampak da bo spremenil tudi razmišljanje, tako da bo posod na naših sodiščih, policijskih postajah, bolnišnicah, kot je eh, omenil tudi spoštovani član parlamenta, torej da bodo posod tu eh, žrtve imele možnost posebne obravnave, posebne pomoči in da se z njimi ne bo ravnalo tako kot z, eh, z drugimi. To lahko zagotovimo tudi Eh, čezmejno, se pravi, za tiste žrtve, ki so v drugih državah članicah. In zanašam se na parlament, računam na parlament, da nam bo pomagal, nam komisiji pripraviti čim boljšo zakonodajo na tem področju. E, upam tudi, da bo postopek soodločanja e, hiter in da bodo kmalo lahko ti zakoni začeli veljati. Hvala lepa. Hvala. Naslednje vprašanje prihaja od gospe Harkin. Namenjeno je gospodu komisarju Šemeti. Gre za predlog komisije o skupni konsolidirani davčni osnovi za pravne osebe. Komisar, prosim, hvala. Spoštovana gospa predsedujoča, skupna konsolidirana davčna osnova za pravne osebe je pomembna pobuda pri odpravljanju ovir na enotnem trgu. To smo ugotovili v letnem eh, pregledu raz, rasti. To bo izboljšalo konkurenčnost podjetij. Trenutno nimamo skupnih pravil o konsolidirani davčni osnovi za pravne sisteme. Ravno tako imamo zelo različne sisteme in zaradi tega pride do dvojne obdavčitve oziroma prevelike obdavčitve. Poleg tega se podjetja soočajo z velikimi upravnimi bremeni in pa z visokimi stroški eh, pri zagotavljanju spoštovanja zakonodaja. To je v nasprotju s prioritetami ki so določene v strategiji Evropa 2020. Veliko je bilo narejenega do zdaj na ravni eh, tehničnih priprav tega predloga. Sedaj je prišel trenutek, da podjetjem ponudimo enotna pravila, tako da bodo lažje in ceneje poslovala na skupnem trgu. Ta dokument naj bi eh, kolegi komisarjev sprejel 16. marca. Končni predlog bo prav gotovo prispeval k boljšemu okolju za gospodarstvo, rast in pa nova delovna mesta v EU. Hvala, gospa Harkin. Hvala lepa, gospa predsedujoča in hvala, gospod komisar, za vaš odgovor tri kratka vprašanja. Upam, da boste lahko odgovorili. Ali eh, predvidevate, da bo to prostovoljno, torej skupna konsolidirana davčna osnova za pravne osebe, ali predvidevate tudi okoličine, kjer bi eh, domača eh, sodišča lahko izgubila svojo pristojnost v zvezi z odločitvami eh, sprejetimi v drugi državami članicami in potem Eh, tretjič, eh, glede na različne davke, ki se plačujejo v različnih državah članicah, ali je komisija naredila kakšno analizo o eh, tistih, ki dobivajo in tistih, ki izgubljajo v finančnem smislu v tem primeru? Hvala lepa, gospod komisar. Gospod komisar, zelo kratek bom. Najprej, ali bo skupna konsolidirana davčna osnova prostovoljna ali obvezna? Odgovor je prostovoljno. Naš predlog je tak. Podjetja se bodo lahko odločala za ali proti uporabi skupnih eh, konsolidiranih davčnih osnov. Potem vloga domačih nacionalnih sodišč v primeru sporov ta vloga ne bo ogrožena. S tem predlogom. In skupna konsolidirana davčna osnova predvideva tudi formulo pro, proporcionalnosti. En, predvideva se enaka porazdelitev pro, eh, stroškov prodaje, dela in sredstev. Fa, faktor dela bo razdeljen na dve komponente, na plačilno listo in število zaposlenih. E, in opravili smo oceno učinka. Ta bo objavljena skupaj s eh, našim predlogom. Prepričan sem da bo ta predlog koristil evropskemu gospodarstvu in tudi irskemu gospodarstvu. Sem prepričan. Hvala. Hvala, gospod komisar. Vidim, da je nekaj članov prišlo v to dvorano. Um, pozneje. In eh, ti člani ne vedo, da smo pod hudim časovnim pritiskom. Naš namen je odgovoriti na čim več vprašanj. Zato sem že na začetku rekla, da ne bom sprejemala dodatnih vprašanj, razen od avtorjev vprašanj. V tem trenutku je moj cilj naslednji. Ta cilj je pa seveda odvisen tudi od dolžine Eh, odgovoru komisije. Torej, naslednje vprašanje do uh, eh, 15 do 9. Vprašanje gospod eh, Jensen, Papa Nikolaja, uh, Passaut in Tikao. To je po, poselta in Tikala. Vprašanje gospe Jensen je namenjeno tudi gospod Ošementi, uh, nanaša se na oprostitev DDV za kmetijske proizvode v Romuniji. zaradi eh, goljofij za DDV za kmetijske proizvode je komisija stopila v stik z Romunijo, da bi določili, kakšen je najprimernejši način za delo naprej in za reševanje tega problema. Ena od možnih rešitev s tem tako imenovanim karuselnim goljofanjem eh, bi bilo eh, uporabiti mehanizem obrnjenega davčnega bremena. To se pravi, da zavezane za DDV ni več eh, dobavitelj, ampak prejemnik. Eh, dejstvo, da prejemnik plača DDV namesto eh, dobavitelja, je edina sprememba v standardnem režimu, po katerem zavezanec plača DDV, ki ga je pobral. In prejemnik pa ta znesek eh, odbije v svojem obračunu DDV-ja tako v uh, običajnem režimu kot v režimu obrnjenega davčnega režima mora biti prejemnik končni eh, porabnik, ki ne bo mogel v celoti odbiti vhodnega DDV. To je torej še vedno neutralna rešitev za zavezance in ne bo prihajalo do izkrivljenja konkurence. Prejemnik lahko istočasno plača in odbije znesek DDV-ja v svojem obračunu zato ni treba več eh, efektivno plačevati DDV-ja davčni upravi. Na ta način se je mogoče izogniti davčnim utajam, ki so povezane z neplačevanjem DDV. Eh, Vendar pa je slaba stran tega sistema ta, da lahko ustvari druge možnosti za davčne goljofije, kajti vs DDV se zbira v zadnji fazi dobavne verige. Tak sistem bi torej moral, po našem mnenju, biti omejen na kmetijske proizvode, ki se običajno prodajajo preko posrednikov, ki so zavezanci. In eh, ti eh, proizvodi niso namenjeni končnemu uporabniku. Eh, V vsakem primeru pa je ta ureditev drugačna od običajnih pravil, ki jih vsebuje direktiva o DDV. Romunija bo morala biti derogacijo od sveta na podlagi te direktive in komisija še vedno preučuje to vprašanje. Komis Eh, For jeg forstod alle detaljer. Ja, nisem prepričana, da sem razumela vse podrobnosti, ampak to bom prav gotovo lahko še preverila. Ampak to, kar se lahko zgodi z to novo ureditvijo, ki je bila oblikovana za izogibanje goljofijam, je to, Eh, da lahko nastane specifičen problem za tiste proizvajalce, ki prihajajo iz eh, neke druge države, ki so eh, investirali v Romuniji, naprimer, ki imajo zadke za DDV v neki drugi državi, kjer tega ne morejo odbiti od prihodka v Romuniji, zaradi tega, ker tam ni prihodkov od DDV-ja. Ali je komisija preverjala, kako bi lahko rešili ta problem za proizvajalce iz neke druge države EU, ki pa imajo podjetje v v Romuniji eh, in v eni drugi državi EU, da eh, niso ovirani pri tem, eh, ko odbijajo vstopni DDV v napovedi. Uh, mehanizem obrnjenega davčnega bremena ni nov mehanizem in se uporablja v več državah članicah recimo v sistemu ETS v nekaterih državah članicah in res je, da sistem kot tak, torej sistem obrnega davčnega bremena, pomeni pobiranje DDV-ja na koncu dobavne verige, namesto da bi ga pobrali na, za, eh, na vsaki stopni dobavne verige. Seveda preučujemo tudi eh, zahteve držav članic, da se uporabi ta mehanizem in ko te prošle preučujemo, upoštevamo vse podrobnosti. Upoštevamo tudi možnost eh, iz krivljenja konkurence. In zato predloge komisije ne prihajajo avtomatično, ampak so narejeni na podlagi poglobljenih študij, tudi na predlog sveta. Za Romunijo sodelujemo že več kot pol leta ali pa še dlje in skušamo skupaj najti rešitev, kako eh, rešiti problem davčnih goljofij v tej državi. Predsednica. Tukaj sem že od začetka časa za vprašanje, ki naj bi se začel uh, ob uh, pol osmih in uh, marsikdo posluša in ga uh, zanima, kakšen bo odgovor. Zato tudi, če bo to pomenilo, da bomo tukaj sedeli kakšno minuto dlje, lepo prosim, če lahko odgovorimo na vprašanje. No, veliko eh, ljudi je šlo dvorane, iz dvorane, ker so vedeli, da eh, ne moramo obravnavati njihovih vprašanj in da ne morajo zastavljati dopolnilnih vprašanj. Povedala sem, katera vprašanja bomo obravnavali do 15 do 9, videli bomo, kaj bo mogoče, ampak res se trudim biti pravična do vseh in tudi do komisarja in komisar, ki odgovarjajo na vprašanja. Naslednje vprašanje, ki ga bomo obravnavali, je vprašanje gospoda Papa Nikola, eh, ki se navezuje na izjavo direktorja OECD o prestrukturiranju dolga držav članic evroobmočja. Eh, in sicer gre za vprašanje, ki je naslovljeno na komisarja Rena. Gospod komisar, ko boste pripravljeni. Uh, gospa predsedujoča spoštovani poslanci in poslanke komisija skupaj z evropsko centralno banko in eh, mednarodnim denarnim skladom je pred časom zaključila eh, tretjo revizijo eh, prilagoditvenega programa Grčije in naša skupna ocena, torej skupaj z centralno banko in denarnim skladom, Eh, lahko povzamem, torej to oceno lahko povzamem eh, z naslednjimi besedami. Eh, država napreduje na poti proti doseganju svojih ciljev in drugič še vedno obstajajo precejšnji izzivi, ki jih je potrebno premustiti za fiskalno konsolidacijo, za zagotovitev konkurenčnosti in delujočega bančnega sektorja. Prišlo je do zamud v določenih sektorjih. Eh, ampak srednjeročni cilji so sedaj zagotovljeni, ustrezni ukrepi so bili sprejeti, še vedno pa je potrebno oblikovati obsežne reforme, eh, ki bodo zagotovile fiskalno vzdržnost in obnovo gospodarstva. Prizadevanja za konsolidacijo Eh, spremlja tudi drzen program eh, privatizacije, kot je povedal minister Papandreu. Vlada je izrazila svojo zavezo, da bo nadgradila program privatizacije eh, in da namerava iz privatizacije zagotoviti 50 milijard evrov do leta 2015. Eh, s tem bi zmanjšala zadolženost za vsaj 20 odstotkov BDP v naslednjih petih letih. Poleg tega bo privatizacija eh, zagotovila gospodarsko učinkovitost in omogočila više naložbe in izvoz. Iz vseh teh razlogov Eh, podpiramo to, da je vlada zavezana temu procesu privatizacije eh, in nedvomno bo kritično predvsem, eh, da tukaj odstranimo vse zasebne interese in da bomo tudi s pomočjo tega izboljšali zaupanje v trg in v Grčijo. To se eh, navezuje tudi na pripombo, ki je podal direktor eh, OECD. Eh, leta 2011 je ključno za Grčijo, ki mora ponovno vzpostaviti zaupanje v svoje gospodarske politike. To je predpogoj, če želi Grčija dobiti dostop do trgov eh, tekom prihodnjega leta. V ta namen morajo oblasti eh, uresničiti ali pa celo preseči eh, davčne cilje za letos in vzpostaviti robustne eh, srednjeročne politike. Poleg tega mora Grčija doseči preboj, kar zadeva strukturne reforme v prihodnjih tednih in mesecih. Eh, dosledno izvajanje tega programa bi moralo ponovno spostaviti zaupanje državljanov v oblasti in v eh, gospodarske zmogljivosti uresničevanje fiskalnih ciljev in eh, programa eh, privatizacije je bistveno eh, glede na vzdržnost dolga pa obstaja tudi možnost ponovne obravnave sporozuma o obrestih. Najlepša hvala, komisar, gospod Papa Nikolao. Preteklo leto ste z Grčijo podpisali memorandum in tam je šlo za to, da naj bi se krediti odplačali v treh letih in pol. Sedaj ste eh, predlagali, da naj bi bilo to šele v desetih letih. Skratka, očitno je bilo prej nekaj narobe izračunano. Uh, in, uh, eh, ekos, montis, uh, Eh, kreditno eh, sposobnost Grčije še bolj znižuje. Skratka, kaj mora Grčija sedaj napraviti? Ali je dovolj, če se, se skupaj zavlačuje, ali naj bi se znižale obresti, to ste tudi rekli, ali naj bi memorandum na novo izpogajali, kako je z euroobveznicami, skratka vse skupaj, ali še kaj drugega, ali gre še za kakšne druge varčevalne ukrepe, kaj je še potrebno, gospod komisar. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Bistveni predpogoj je, da se držimo cilja fiskalne konsolidacije in da Grčija izvede, odločno izvede strukturne reforme v skladu z memorandumom. Poleg tega, kot sem omenil v svojem odgovoru, je ključno, da se Grčija loti ambicioznega programa privatizacije, ki bo prispeval k zmanjševanju davčnega bremena. Ravno tako je v kontekstu celostne strategije, ki naj bi jo sprejeli Evropski uniji marca, eh, pomembno, da eh, države članice obravnavajo vprašanje vzdržnosti dolga in eh, države članice lahko eh, samo eh, spodbudim, da eh, ohranijo sedanje roke za odplačilo posojil Grčije in da ohranijo tudi sedanjo raven obresti. Najlepša hvala. Gospod komisar, zdaj pa nadaljujemo na vprašanje gospoda Poselta, ki je To je popolna farsa, gre za postopkovno zadevo. Čas uh, za vprašanja naj bi bil od pol osmih do pol devetih vi ali pa nekdo drug se uh, odločil, da boste dovolili, da uh, se prejšnja, komis, prejšnja razprava uh, podaljša in skrajša čas za uh, vprašanja s, uh, komisiji. V uh, krizi smo na Irskem, uh, trije irski poslanci smo zastavili vprašanja in zanima me, kdo se je odločil, da bo to uh, teh uh, 20 minut uh, Eh, časa se zmanjšalo na eh, minuto in pol. Kdo se je to odločil? No, ravno kar sem želela podati izjavo, preden dam besedo eh, komisarju za zadnje vprašanje. Uh, Eh, verjemite mi, da sem tudi sama prav tako jezna kot vi. Eh, res mi ni užitek sedeti tukaj v teh okoliščinah, ko moram razočarati številne poslance in poslanke, ko moram eh, tukaj držati komisarje in komisarke, ki čakajo. Tisti, na katerega se lahko obrnete, so vaši voditelji poslanskih skupin. Voditelji poslanskih skupin so tisti, ki določajo dnevni red in ki nas skoraj vsak plenarni teden pustijo v takih okoliščinah, lahko nimamo dovolj časa, da bi ustrezno obravnavali vprašanja komisiji eh, ali pa se je kaj podobnega tudi skodilo že z vprašanji svetu. To je nezadovoljivo. Sama sem v preteklosti že izrazila svoje stališče in prosim vse poslance in poslanke, ki jim ni vseeno, da stopijo v stik z vodjami poslanskih skupin in da jim povedo svoje mnenje. Kajti sama. Nimam nobene izbire, imam pač dnevni red, kakršen je, ko prevzamem predsedovanje in tudi sama v tem ne uživam. No, kdo se je odločil, da gospod Čemeta lahko odgovori na tri vprašanja, gospod Tren pa samo na eno vprašanje? Gospod eh, Higgins je zastavil drugo vprašanje za komisarja Rena, sam pa sem zastavil tretje vprašanje. Zakaj eh, je prvi komisar dobil tri vprašanja, ostali pa eh, po eno? Gospod Šemeta je dobil, eh, je odgovoril na dve vprašanji. Zdaj bo odgovoril še na vprašanje, ki je bilo pravzaprav naslovljeno na gospoda Deguhta. Se opravičujem, eh, se opravičujem vsem trem ampak eh, vem, da je gospod Ren eh, zelo eh, sočuten človek in nedvomno bo, ko bo zapuščal dvorano, pripravljen se pogovoriti z vami tremi. To je edino rešitev, ki vam jo lahko ponudim, čeprav vem, da ni zadovoljiva. Gospod Galager, predstav sem, prebral sem vprašanja 22, 23 in. 24 in uh, lahko samo domnevam, da bi komisar na vsa tri vprašanja odgovoril uh, skupaj in uh, Ali ne bi morda tudi mi imeli pravice skrajšati in poseči v naslednjo razpravo? Eh, ne vem, eh, zakaj smo vedno mi tisti, ki smo prikrajšani in eh, če lahko to storimo, potem. Eh, lahko morda to eh, izkoristimo v našo korist. No, ne moremo preseči časa za začetek naslednje točke. Povedala sem že gospodu Posluto, da bomo obravnavali njegovo vprašanje, gospod Tikov, da bomo obravnavali njeno vprašanje in vprašanje vas treh bi bilo zadnje, če bi eh, postopali hitreje, ampak. Eh, ne gre hitreje. Zdaj bomo težko obravnavali že vprašanje gospoda Posleta. Take je realnost. Zelo mi je žal. Žal mi je, jezna sem, ampak tako je. Videti, kaj se je pravzaprav že vse dan dogajalo uh, v zvezi z dnevnim redom in to ni zadovoljivo. Uh, Torej, če mi dovolite, eh, prosim, da nadaljujemo z vprašanjem, ki je bilo zastavljeno gospodu Deguhtu, nam bo odgovoril gospod Šemeta in eh, z obžalovanjem vam lahko povem, da bo to zadnje vprašanje, ki ga bomo obravnavali. Hvala, uh, gospod komisar, in žal mi je, da morate poslušati uh, te naše notranje razprtije. Hvala, gospa predsedujoča. Globalna finančna in gospodarska kriza je negativno vplivala na dvostransko trgovino med Evropsko unijo in državami vzhodnega partnerstva. Nasplošna trgovina med Evropsko unijo in šestimi državami eh, vzhodnega partnerstva je v času od 2008 do 2010 upadla za 20 odstotkov. Eh, moramo se pomniti, da eh, se je vzhodno partnerstvo začelo izvajati, ko je pravzaprav finančna kriza že bila v polnem razcvetu. Eh, partnerstvo je namreč začelo delovati 7. maja 2009. V, v prvem obdobju so bile vzpostavljene delovne strukture, prišlo je do prvih sestankov večstranskih platform. Vzhodno partnerstvo je bilo pravzaprav eh, premlada, da bi lahko omililo negativne učinke finančne in gospodarske krize. Kar pa zadevo Eh, vlogo črnomorske sinergije trg, eh, pri trgovini za Evropsko unijo. Eh, lahko rečem, da je bil učinek zanemarljiv, kajti tukaj gre za okvir regionalnega sodelovanja in ne gre za trgovinsko ureditev. Države Južnega Kaukaza posamično ali kot skupina niso igrale kakšne posebne vloge pri razvoju trgovine med Evropsko unijo in državami vzhodnega partnerstva. Eh, priprave na prihodna eh, pogajanja o poglobljenem prostotrgovinskem sporozumu potekajo z Gruzijo in Armenijo. Trgovinske določbe eh, partnerskega sporozuma z, z Azerbajdžano pa se trenutno posodabljajo. Najlepša hvala, gospod komisar. Gospod Posled. Hvala, gospod komisar, za ta natančen odgovor. Povsem na kratko, ali vidite kakšno možnost Eh, da bi eh, nadgradili trgovino z državami Južnega Kaukaza, tako da bi eh, odpravili napetosti med temi državami in tudi v luči zunanje energetske politike. Najlepša hvala, gospod komisar. Hvala. Kot sem povedal v odgovoru, delamo na poglobljenem območju proste trgovine in tem državam smo predstavili ključna priporočila glede tega, kaj morajo storiti, zato da se bodo začela pogajanja o takem sporazumu. Eh, in eh, to vrstni sporazumi bodo seveda predstavljali precejšen korak naprej, če Eh, bodo države naredile svojo domačo nalogo. Res so se tega resno lotile, vsaj nekatere. In eh, torej obeti, kar zadeva bolj intenzivno trgovino, bodo s tem bistveno boljši. Najlepša hvala, gospod komisar. Gospod Kravli. Najlepša hvala, predsedujoča. Eh, počakal sem, da končate z vprašanji, ker vem, da zmanjkuje časa, ampak. Eh, želimo, da se na zapisnik zapiše, da gre za eh, omejitev eh, bistvenega sredstva za poslance tega parlamenta. Mislim, da ni prav, da ste v takem položaju, da nas morate omejevati. Vendar pa po drugi strani mislim, da za vse niso krivi vodji poslanskih skupin. Veliko je odvisno tudi od Eh, tega, kaj počne tisti, ki predseduje, tisti, ki je predsedoval pred vami, je dovolil, da so ljudje govorili predolgo in zato bi morda lahko prišli do nekega dogovora eh, s predsedstvom in s eh, pred, podpredsedniki, da je čas za vprašanja svetinja in da se bodo pretekle razprave nadaljevale potem, ko bo čas za vprašanje končan. Ne vem, ali se bodo vodje poslanskih skupin s tem strinjali, ampak prosim vas, da to omenite predsedstvo. Eh, ja, to bom omenila predsednikom poslanskih skupin, kajti žal mi je, da moram reči, da je tam glavna težava. Konferenca predsednikov je tista, ki določa dnevni red. Gre za to, da je pač enostavno preveč točk na dnevnem redu. Um, preveč očke na dnevnem redu pridemo do časa za vprašanja in res je potrebno je uh, nekje potegniti črto, zato da bomo dejansko omogočili to možnost poslancem, da zastavljajo vprašanja komisiji in svetu. Torej, strinjam se z vami. Uh, Eh, in uh, takoj jutri do povdne bom uh, poslala ustrezna sporočila. Gospa Tikao. Linta, uh, majde vreme. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prej ste dejali, da boste obravnavali tudi moje vprašanje gospodu Deguhtu. Vendar pa komisar je odšel, sama sem, tukaj, sem še tukaj, upala sem na odgovor. In uh, mislim, da uh, ni bil spoštovan eh, noben ustrezen postopek. Gospa Tikao, želel, želela sem obravnavati tudi vaše vprašanje, ampak uh, rečeno je bilo, da bomo zaključili ob 15 do 9 in uh, ta ura je prišla, preden smo prišli do vašega vprašanja. To je enostaven odgovor. Žal mi je. Uh, Eh, kot rečeno, nisem zadovoljna s tem, da smo se znašli v takem položaju, ampak danes nisem mogla narediti nič več, zato da bi obravnavali več vprašanj. Nisem dovolila eh, dodatnih pod vprašanj, zato da bi lahko eh, prišli do vašega vprašanja, ampak žal nam to ni uspelo. Eh, vprašanja, ključno z vašim, ki niso bila odgovorjena zaradi pomankanja časa, bodo odgovorjena eh, v pisni obliki. Čas za vprašanje je zdaj zaključen. Zahvaljujem se tolmačem in eh, drugim za potrpljenje. Zasedanje pa je prekinjeno do 21.